So. Es kann losgehen. Wir nehmen lahko kar začnemo. Ponovno torej začenjam sejo. Opravičujem se zaradi zamude, ampak težko je obravnavati poročila v razrešnicah, če z nami ni poročevalcev. Začeli bomo z razrešnico za leto 2012 organe evropskih regulatorju za elektronske komunikacije, Berec, pozdravljam eh, upravnega vodjo Lasla Ignecija in pa vodjo oddelka za upravo in finance Veronika Bak. Eh, drugo poročilo bo predstavila gospa Makovej. Eh, razrešnico smo odložili na kasnejši trenutek, tako da dobi besedo gospa Makovej. Uh, uh, Hvala lepa gre za razrešnico za leto 2012 za BEREK, organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, koordinator je Petri Sarvama, kot ste povedali, rok za vložitev predlogov sprememb je pa 4. september 2014 ob 12. uri. Kakšni so razlogi za preložitev razrešnice? Uh, Lani spomladi nismo imeli večjih problemov pri Bereku, ampak eh, delovanje Bereka je eh, šlo je za številne pomankljivosti na področju notranjih revizij, eh, IT, oprema, osebe in tako naprej. Zato smo odložili podelitev razrešnice iz teh vzrokov. Vmes V tem času je Berek uspel rešiti nekatere izmed teh problemov, odpraviti nekatere izmed uh, eh, pomankljivosti. Poročilo, ki je na voljo na spletni strani, um, pravi, da ostajata odprta še dva problema. Torej, uh, Um, obsežni prenosi in pa eh, strategija za notranjo revizijo. Imam tudi nekaj pripomb v zvezi z eh, konfliktom interesov in preglednostjo, potem eh, letena poročila o finančnih interesih so na voljo na spletni strani organizacije. Ehm, ne načrtujejo notranje revizije. Eh, O tem smo poprašali Berek in povedali so ratoni v načrtu. Poročevalec je zadovoljen, da je Berek hitro ukrepal, zato da bi odpravil pomankljivosti. Poročevalec bo predlagal, da se Bereku za leto 2012 podeli razrešnico eh, in eh, redno mora revidirati svojo politiko o konfliktu interesov, eh, tako da bomo mi stalno s tem seznanjeni. Hvala lepa. Torej, zelena luča za Berek. Želi Evropsko računsko sodišče kaj dodati k temu? Nihče? Sedaj dajem besedo predstavnikoma Berekoma. Uh, gre za upravnega vodjo Lasla Ignecija oprostite, če sem napačno izgovorila vaše ime. Ja, prav ste izgovorili Laslo Ignjece, sem uh, na novo imenovani upravni vodja Bereka. Uh, del, to delo sem začela upravljati aprila, prvič sem torej v vašem odboru, hvala, da ste mi dali to priložnost. Uh, gospa uh, predsedujoča in poslanci, zahvaljujem se vam, da lahko z vami razpravljam o situaciji v organ v agenciji Berek, ko gre za razrešnico za leto 2012. Urad Berek je bil ustanovljen leta 2010, kot se verjetno spomnite. Um, šele na koncu leta 2011 smo dobili operativno uh, neodvisnost, torej prvo leto delovanja v neodvisnosti je bilo leto 2012 in zato je prišlo do nekaterih pričakovanih napak in problemov v prvem letu tega neodvisnega delovanja. Mi smo vzeli na znanje vse pripombe računskega sodišča in Evropskega parlamenta, torej vašega odbora, ko gre za vodenje našega urada eh, v letu 2012. Vaše pripombe in predlogi nam bodo pomagali odpraviti te pomankljivosti in pomagali nam bodo osredotočiti se na eh, to, da bomo lahko delovali gladko in v skladu z pravilnikom, ki velja za vse organe Evropske unije, a lahko se bomo sredotočili na naše operativne aktivnosti. Gospa predsedojoča, um, ehm, 3. aprila ste sprejeli resolucijo o razrešnici. Prav tako je bilo sprejeto poročilo, letno poročilo o delovanju agencije Berek za leto 2013. To poročilo pripravila gospa Makovej. Ponavadi je to poročilo sprejeto jeseni. Ampak računsko sodišče je ta postopek pospešilo in zato je bilo poročilo sprejeto že julija ter vam je tudi na voljo. iz naših eh, odgovorom, odgovorov vam in pa računskemu sodišču boste verjetno razbrali, da si je Berek zelo prizadeval za to, da bi se odzvali na vse vaše pripombe, da bi odpravili vse pomankljivosti in zavezani smo k temu, da bomo to počeli tudi v prihodnosti. Naj spregovorim samo o nekaterih specifičnih točkah, ki so bile omenjene tudi v resoluciji, ki ste jo sprejeli. Tam so bile naštete številne pomankljivosti, številne so bile takšne, da smo jih lahko odpravili z nemudnimi ukrepi, naprimer eh, komentar o pomankanju um, um, Eh, zakladniškega priročnika in eh, o pomankanju računa pri banki z primernim kreditnim rejtingom. To, ti dve pomakljivosti smo takoj, smo takoj odpravili. Potem govorili ste tudi o pomankanju informacij, ko gre za eh, upravljanje konfliktov z interesi. Tudi o tem je spregovorila gospa Makovej, o tem smo vam poslali podrobne informacije o naši analizi situacije in uh, ugotovili smo, da, naš, da so naša notranja pravila v skladu z smernicami komisije, smo pa pripravljeni ta pravila ponovno pregledati, če bo to potrebno. Um, zahtevali bomo spoštovanje vseh pravil v zvezi z preglednostjo in konfliktom interesov. Še ena točka, ki ste jo izpostavili, je bila vprašanje postopka registracije. Tudi s tem problemom smo se zlahka soočili. Sedaj imamo eh, proces inventure in eh, sedaj že dru, eh, torej, trenutno poteka že druga inventura pisarn. Eh, ko se bom vrnil v mm, naše pisarne, bom imel pred seboj že rezultate druge inventure. Potem še eden izmed pomislekov se je nanašal na pomankanje postopkov v zvezi z eh, izjemami. Eh, tudi tukaj smo se nemudoma odzvali. Tekom mojega mandata smo že imeli primer, v katerem se mora, upošte, se mora upoštevati ta novi pravilnik o izjemah. Um, potem pa še pomislek v zvezi z uporabo mobilnih telefonov. Tudi to je, uh, bil upravičen, to, to, to je bila upravičena pripomba in ta problem smo zlahka lahko odpravili. Eh, telekomunikacijsko politiko smo popravili in izboljšali in sedaj je v skladu z eh, splošno veljavnimi načeli. Prav tako redno spremljamo uporabo mobilnih telefonov. Torej toliko o pripombah, eh, o pomankljivostih, ki smo jih zlahka eh, odpravili. To je razvidno tudi iz našega poročila. Še dve zadevi bi omenil. Eh, gre za dve pomankljivosti, ki jih je bilo težje odpraviti. Gre za izvajanje proračuna, gre za stopnjo izvajanja, zamudo pri plačilih in pa visoko stopnjo prenosov. Eh, da bi revidirali postopke revizije in eh, proračuna, smo sprejeli dva priročnika, najprej o računovodenju v zvezi s tem že imamo torej priročnik in pa imamo tudi finančni priročnik. Ta dva priporočni, pri, priročnika predvidevata podrobne korake, ki jih, morata, uh, ki jih mora jo spoštovati vsi akteri v finančnem sektorju, v finančnem oddelku. Upam, da bo računsko sodišče prepoznalo. Uh, da so ti postopki pri finančnih, da so ti priporočniki pri finančnih eh, postopkih ustrezni. Kakšne ukrepe smo še tukaj sprejeli? Eh, organizirali smo usposabljanja, tako da sedaj vsak član osebja dobro pozna postopke, terminologijo in tako naprej in zato lahko bolje spremljamo izvajanje našega proračuna. Uvedli smo tudi revidirani postopek za odpravo zamud pri plačilih. Tudi to je problem, ki ga je izpostavilo tako računsko sodišče, kakor tudi vi v vaši resoluciji. In pa še zadnji ukrep. Eh, imenovali smo proračunskega eh, asistenta, nadzornika, ki nadzoruje izvajanje proračuna v poročilu računskega sodišča za leto 2013, eh, kot je povedala tudi gospa Makovej. Eh, je to točka, ki je nekako še v pripravi. Eh, nismo še dokončali dela, ampak dosegli smo, torej stanje smo izboljšali že tekom leta 2014 in upam, da bo ste to prepoznali tako vi, kakor tudi računsko sodišče. In pa še zadnja skupina eh, pomislekov skrbi, ki ste jih omenili v vaši resoluciji v zvezi z eh, javnimi razpisi in uh, uh, novačenjem osebja, zaposlovanjem osebja. Res je, ti postopki niso določeni v vseh podrobnostih. Uh, nismo zagotovili polnega spoštovanja vseh standardov. No, ampak eh, sedaj smo imenovali uradnika za razpise, to je omenjeno tudi v finančnem priročniku, ki, smo, ki sem ga omenil prej. Torej, vsi postopki okrog eh, javnih razpisov so sedaj s tem ustrezno urejeni in spremlja jih ta eh, uradnik, ki je pristojen za razpise kar se tiče eh, postopka zaposlovanja osebja. Zahvaljujem se vam za vaše pripombe v zvezi s tem. Ehm, vaše pripombe smo upoštevali, ko smo revidirali naše notranje postopke po pregledu notranjih postopkov, pravilnikov. Sedaj spoštujemo vsa splošna pravila in to potrjuje tudi računsko sodišče v proču za 2013. Naj se odzovem še na pomisleke v zvezi z notranjimi standardi nadzora. Gospa Makovej je povedala, da je to omenjeno še vedno v poročilu za leto 2013. To je zato, ker eh, se bo redna revizija eh, komisije zgodila šele oktobra letos in mi bomo dali na razpolago vse te podatke tudi notranji revizijski službi. Prepričani smo, da sedaj, ko smo sprejeli vse te eh, standarde in pravila, bomo. Uh, popolnoma v skladu z splošnimi načeli, ampak zato, da bo to porjeno, potrjeno, moramo počakati na notranjo revizijo, ki bo potekala oktobra. Zato to še ni razvidno v tem poročilu, ampak tudi tukaj moram povedati, da smo dosegli um, pomembno izboljšavo. Ob koncu bi se vsem zahvalil za pripombe in za vašo pomoč. Pomagali ste nam odpraviti vse te pomankljivosti medinstitucionalni dialog, ki smo ga začeli v kontekstu razrešnice, je zelo dragocen za, našo, za naš organ, za našo organizacijo. Še vedno smo mlad, eh, mlada agencija, mlad organ. Zahvaljujemo se sekretarjatu tega odbora, zahvaljujemo se vašemu odboru in pa komisiji in računsko sodišče za, računskemu sodišču za vso pomoč. Hvala lepa za vaše podrobno poročilo. škoda tukaj eh, v parlamentu nas redko kdaj eh, hvalijo. Eh, v parlamentu nasploh nas redko kdaj hvalijo. In škoda, da poročevalca danes ni z nami, da bi slišal to hvalo. Gospa Ajala Sender. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavniku Bereka za vse informacije. predstavila spremembe in pa reforme, ki so bile sprejete v Bereku po sprejemu resolucije parlamenta. Moram povedati, da moramo upoštevati različne vidike. Naprimer, ko gre Za proračun eh, ugotavljamo visoko stopnjo eh, neporavnanih obveznosti in pa prenosov eh, v proračunu. Veliko sprememb ima opraviti tudi z komunikacijo. Spletna stran bereka, naprimer, ni bila jasno opremljena z logotom Evropske unije, s tem ni bilo dovolj očitno, da je berek pravzaprav organ Evropske unije. Čeprav je to pomembno za prepoznavnost tega organa. Ko obiščemo spletno stran Bereka, moramo vedeti, da je to agencija Evropske unije, zato mora biti na spletni strani jasno viden tudi logo Evropske unije. Kaj ti gre za agencijo, ki jo financira Evropska unija? Hvala lepa, če ni nadaljnjih govornikov, sprašujem komisijo, ali želi besedo. Želi kdo iz komisije besedo? Ne, potem dajem besedo še enkrat predstavniku Bereka. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa za vaše pripombe. Mm, z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanje. Uh, junija med eh, zadnjim srečanjem upravnega odbora Bereka smo sprejeli tudi načrt za komunikacijo in eh, v tem načrtu so zajeti ukrepi eh, tudi v zvezi za spletno stranjo. To velja za vse naše službe. Posod bomo jasno označili, da mm, organ Berek spletno spada v okvir Agencije Evropske unije. Ta načrt je bil torej sprejet. Um, danes vas sicer še ne morem pozvati k temu, da to preverite na naši spletni strani, ampak čez nekaj dni boste prav gotovo lahko na spletni strani opazili potrebne spremembe. Na, spletni, na domači spletni strani Bereka boste videli logo Evropske unije in pa jasno izjavo, da je Berek agencija Evropske unije. Torej, pisarna Bereka je agencija Evropske unije, organ Berek kot neodvisni organ za te telekomunikacijo pa ni uh, agencija, ampak je organ. Urad Bereka pa podpira delo Bereka, to je agencija in to bo prav gotovo jasno zapisano na spletni strani čez nekaj dni. Jetzt habe ich den Kollegen Arnold noch auf der Redner. Kollege Arno želi besedo. Yes, I, I am a new member to. Hvala lepa. Uh, to je <clears throat> moj prvi mandat v tem odboru, v tem uh, parlamentu, tako da, če bodo moja vprašanja očitna, se že vnaprej vsem upravičujem. No, ampak zdi se mi, da so bile omenjene številne zadeve iz leta 2012, pomankljivosti, ki jih je skušal organ v letu 2013 eh, izboljšati, odpraviti. V glavnem je organu to eh, uspelo, ponekod pa še ne. No, poroči, eh, poročevalec predlaga, da bi organu podelili razrešnico za leto 2013. Ali niso te spremembe razlog za to, da podelimo razrešnico za 2013? Uh, problemi iz leta 2012 pa še vedno obstajajo, kaj ne? Wir haben gehört, dass, dass sich einige Dinge schon äh, auf dem Wege der Abhilfe befinden. Torej, slišali smo, da so številne izboljšave v teku in poročevalec predlaga, da so te trenutne izboljšave že dovolj za to, da se organu podeli razrešnica. No, lahko pa vlagate tudi predloge sprememb. Äh, predstavniku lahko dam še enkrat besedo za to, da pove, kje še vedno obstajajo pomankljivosti in kdaj bodo odpravljene tudi te preostale pomankljivosti. Uh, Hvala lepa. Ja, vaša pripomba je vsekakor razumljiva. Ničesar za leto 2012 več ne moremo spremeniti. Kar je, je. Osredotočiti se moramo torej na to, da se v prihodnosti izognemo takšnim situacijam. Uh, in uh, zato je tudi parlament v preteklosti odložil različnico za berek. Sedaj pa v podelevanju razrešnice uh, parlament presoja o tem, ali je Berek že deloma odpravil pomankljivosti ali ne. Uh, Računsko sodišče v poročilu za leto 2013 poroča o tem, da je na številnih mestih že prišlo do izboljšav, da eh, še vedno obstajata dve minimalni pomankljivosti, torej tukaj uporabim besedo minimalno, ker je to besedo uporabilo tudi računsko sodišče. Imeli smo torej pomembne pomankljivosti, sedaj pa imamo samo še nekaj minimalnih pomankljivosti. Tudi tukaj smo na poti do izboljšav, ampak nismo še na cilju. Uh, ena eh, se nanaša na izvajanje proračuna, druga pa na standarde notranje revizije. Pri izvajanju proračuna bomo dosegli boljši rezultat pri letu 2013. Dosegli smo vse kazalnike, ki so zahtevani za našo agencijo, ko gre za standarde notra, eh, notranjega nadzora. Eh, pa bomo imeli oktobra notranjo revizijo in upam, da bo ta revizija eh, prišla do pozitivnih zaključkov. Imate pa prav, ko postavljate to vprašanje. To je, tudi, to je bilo tudi eno izmed mojih. Vprašan. Lahko se odzovemo na pripombe in priporočila svet, eh, oprostite, parlamenta in sodišča, ampak na to se moramo eh, odzvati na trajnosten način, torej eh, ni dovolj da se osredotočimo na trenutno začasno odpravo teh problemov, ampak moramo poskrbeti za to, da bodo te spremembe vzdržne. To pa ni vedno enostavno za tako majhno. Uh, Za, majh, za tako majhno agencijo. Samo 28 nas je. Šele uh, ob uh, začetku naslednjega leta vsa, bodo zasedena vsa mesta. Uh, torej, vse skupaj ni bilo enostavno, ampak v pripravi. V poročilih, ki boste dobili v naslednjih dneh, boste lahko ugotovili, da je prišlo do številnih izboljšav. Želite zastaviti še kakšno podprašanje ali ste dobili odgovor? Odlično. Eh, besedo bi na koncu dala še poročevalki gospe Makovej. Gospod Makovej, ali spet želite besedo? Ne, torej povedala sem, da poročevalec predlaga, da se bere, ko podeli razrešnico. To bom še enkrat ponovila in uh, to je vse, kar imam povedati. Rok za ložitev predlogov spremenb je 4. september o 12. uri. Uh, hvala lepa predstavnikom Berega. Sedaj pa lahko začnemo obravnavati deveto točko, posebno poročilo številka 17 skozi 2000. 13 podnebno financiranje Evropske unije v okviru zunanje pomoči. Eh, vesela sem, da je z nami tudi član eh, Evropskega računskega sodišča, gospod Fazakas. Daj mu besedo. Hvala lepa. Eh, gospa predsedujoča, ker vas prvič vidim na mestu predsednice, bi vam eh, ob začetku najprej zaželel veliko uspeha pri vaši zelo odgovorni ulogi. Eh, veliko zdravja in moči boste se potrebovali za svoje delo in upam, da vam bo tudi računsko sodišče pomagalo pri vašem delu. Jaz sem prepričan, da bo temu tako in vsekakor se veselim našega sodelovanja. Torej, gospe in gospodje, člani odbora za proračun. Um, podnebne spremembe na milijone ljudi postavljajo na prak revščine. Ob koncu prejšnjega leta smo se dogovorili za 30 milijonov financiranja um, um, torej do 100 milijard po letu 2014. Eh, Evropska unija je največji vir financiranja podnebnih ukrepov. To posebno poročilo podnebno financiranje v okviru zunanje moči Evropskega računskega sodišča preverja, ali je komisija dobro porabila denar iz eh, evropskega proračuna in pa Evropskega sklada za razvoj. v obdobju 2003 do 2012 smo imeli 4,7 milijarde namenjene in pa 155 eh, milijonov za preprečevanje podnebnih katastrof. Številni podnebni skladi so bili ustanovljeni po, svet, po svetu in to je predstavljalo številne eh, izzive na področju koordinacije in prezimanja odgovornosti. Komisija je tukaj določila svoje prednostne naloge, ampak nadaljna prizadevanja bodo potrebna za to, da bomo lahko zagotovili, da se bodo programi v, držav, v državah članicah dopolnili in da bodo prosti korupcije. Sedem milijard naj bi namenili programu, ki omogoča državam v razvoju za razvoju eh, neposrednih, eh, namudnih podnebnih ukrepov. Države članice pa niso uspele doseči skupnega dogovora o tem, kako financirati eh, podnebne sklade, torej to podnebno financiranje. Evropska unija se je dogovorila o dopolnjevanju teh ukrepov in pa o razvojni politiki. Države članice in pa komisija pa Eh, ne izmenjavata polno informacij o podnebnem financiranju. Komisija želi dodatno pobudo eh, nekakšnega podnebnega zvezdništva. Države članice to idejo sicer podpirajo, ampak na koncu jo ne podkrepijo z ustreznimi sredstvi. In to vodi do eh, razkoraka med ambicijami na področju podnebnega zavešnjstva in pa dejanskimi dosežki. Komisija je sicer dobro upravljala uh, ta sredstva, ampak sodelovanje med posameznimi državami članicami je še vedno nezadovoljivo. Uh, države članice tukaj še niso prevzele odgovornosti pri teh pobudah. Računsko sodišče v zvezi s tem priporoča, da mora Evropska unija okrepiti svoj učinek, države članice in komisija morata bolj tesno sodelovati med seboj. Evropska unija mora vzpostaviti globalno koordinacijo financiranja. Komisija naj eh, predlaga roadmap za financiranje podnebnih ciljev do. Uh, naslednje kopenhagenske konference in treba je sprejeti globalne cilje na področju globalnega podnebnega zavezništva. 20 odstotkov proračuna Evropske unije in pa uh, naj bi bilo namenjenega podnebnim uh, ukrepom za boj proti podnebnim spremembam v uh, državah v razvoju. in uh, izvajati moramo tudi um, kodeks ravnanja o razdelovanju bremen na področju podnebnih ukrepov. Hvala lepa, da ste to temo vrstili na dnevni red. Čestitam vam za delovni dokument, ki nam je bil nedavno poslan. Naj vam povem, da je to odličen delovni dokument, ki povzema vse ugotovitve sklepe in priporočila iz našega poročila. Upoštevali smo odgovore eh, komisije in pa Evropska služba za zonanje delovanje. Eh, te pripombe so v skladu z našimi ugotovitvami in eh, prepričan sem, da bo ta zadeva, ki ima politično pomembnost, proračunsko pomembnost in pri kateri je na kocki tudi ugled Evropske unije. Ehm, torej upam, da bo to področje prav gotovo privedlo do zelo pozitivnih uspeškov. Hvala lepa. Ja, to, ko moraš um, politične zaveze pod krepiti z ustreznimi sredstvi, je vedno problematično. No, ampak eh, besedo dajem poročevalcu Dereku Vonu. Eh, Hvala lepa gospodu Fazakasu za njegovo poročilo. Hvala lepa, da ste nas opomnili, kako pomembna je ta tema. Gospod nas je znova opomnil, kakšen je namen poročila računskega sodišča in sicer gre za spremljanje porabe sredstev Evropske komisije na področju podnebnih sprememb, gre pa tudi za Evropski razvojni sklad, ki je zunaj glavnega proračuna Evropske unije. Poročilo je prav tako preučevalo, ali je komisija naredila korake naprej na področju usklajevanja dela držav članic v zvezi s financiranjem dejavnosti na področju podnebnih sprememb v državah v razvoju in ali so bile te dejavnosti ustrezne. Povem vam lahko, da so bili rezultati pregleda sodišča V splošnem pozitivni sodišče pravi, da je komisija ustrezno zastavila svoje prednostne naloge in pravi tudi, da bi morda lahko storili več v smislu usklajevanja programov Evropske unije in držav članic in da bi lahko storili tudi več v smislu boja proti korupciji. Upam, da ste kolegi in kolegice do sedaj že imeli možnost prebrati kopijo poročila, ki sem ga pripravil prejšnji teden. Upam, da so vam dokumenti bili razdeljeni. Kakor vidite, pozdravljam poročilo računskega sodišča in še posebej mi je všeč, da je komisija ustrezno opravljala svoje delo in da se posveča ustreznim prednostnim nalogam. Vendar, mislim, da je v poročilu upravičeno navedeno, da še vedno obstaja nekaj manevrskega prostora za izboljšave, vse v smislu skupnega programiranja. To je pomena točka, kaj ti boljše usklajevanje med Evropsko unijo in državami članicami in programi ter financiranje teh programov pomeni manj podvajanja dela in s tem bi potem zagotovili, da finančne sredstva, ki jih porabimo za ukrepanje proti podnebnim spremembam, dejansko dosežejo večji učinek in to si prav gotovo želimo v odboru za proračunski nadzor. V delovnem dokumentu prav tako navajam, da bi morali zagotoviti več preglednosti v smislu porabe sredstev Evropske unije. Komisija in služba za zunanje delovanje bi morala storiti več, da okrepita politiko komuniciranja, zato da bodo vsi vedeli, kje in zakaj se finančna sredstva porabljajo. To omenjam tudi v dokumentu, namreč menim, da je korupcija še vedno lahko problematična če je problematično, potem je to seveda treba zagotoviti tako, da bo komisija okrepila svoja prizadevanja pri sodelovanju z partnerji in pri izvajanju boja proti korupciji. To so glavne ugotovitve v mojem dokumentu. Zaključiti sem želel z nekaj vprašanji predsednica. Ta vprašanja bi mu lahko zastavil sodišču ali pa celo komisiji. Prvo vprašanje je naslednje. Ali se je kaj spremenilo od eh, revizije, ki je bila izvedena decembra lani? Zanima me, ali so bile uvedene kakšne izboljšave. Naprimer, ali komisija sedaj bolje usklajuje delo med različnimi skladi EU in tem, temu, kar države članice porabljajo na področju boja proti podnebnim spremembam Evropsko sodišče. Eh, računsko sodišče je omenjalo globalno zavezništvo, proti podnebnim spremembam. Zdi se, da to zavezništvo zaenkrat ni bilo uspešno. Zanima me, ali bi sodišče ali komisija lahko podala zadnje informacije v zvezi s tem, da vidimo, ali se zadeve izboljšujejo in ali je s tem sploh smiselno nadaljevati. Še enkrat pa sem želel omeniti vprašanje korupcije. Drugi kolegice in kolegi bi do prav gotovo želeli zastaviti tudi kakšno vprašanje v zvezi s tem, ampak mislim, da bi bilo zelo smiselno če bi na komisijo in sodišče povedala več o tem, kaj menijo o tem, kako se s korupcijo ravna, kako se jo obvlada, vsaj na področju podnebnih sprememb. Zame in za kolegice in kolegi bi prav gotovo bilo koristno, če bi dobili odgovore na ta vprašanja strani komisije in sveta. Hvala. Nihče drug se ni javil k besedi, zato prosim, da komisija odgovori. Gospod Hof. Dank, Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da podam svoje mnenje, vendar predtem želim še nekaj povedati. Ne želim se hvaliti z delom drugih, ampak gospod Gajs de Vries je pripravljal poročila do sedaj in uh, zelo vesel sem, da je poročevalec podal tako dobro oceno v našem poročilu in uh, upam, da bo še naprej delal tako dobro kot do sedaj. Te pozitivne besede so nam zelo všeč, ampak hvala ne more biti namenjena meni osebna. Sedaj pa pohvala ali se je, oziroma odgovori na vaše vprašanje, ali se je kaj spremenilo pri koordinaciji. Uh, Besedo želim predati komisiji, kajti na to vprašanje lahko odgovori samo komisija. Sedaj pa vprašanje korupcije. Pri vsakem poročilu, naj si bo v zvezi s Hrvaško, Srbijo ali v zvezi s tem poročilom, vedno to postavljamo v ospredje in zato bom sedaj dal besedo gospodu Lokatelju, on je vodja naše delovne skupine, on bo podal odgovor na vaše vprašanje. Hvala, gospod Lokatelj. Hvala lepa. No. Zastavili ste zanimivo vprašanje, kaj se je zgodilo po naši reviziji. To je odgovor, ki ga ne moremo podati, kakor je zapisano v poročilu, pokrivamo obdobje do konca leta 2013. Morda lahko kolegice in kolegi iz komisije povedo več o tem, kakšne ukrepe so sprejeli med tem, kar zadeva računsko sodišče, v skladu z običajnimi postopki bo sodišče izvedlo nadaljni pregled tega poročila čez dve ali tri leta, takrat bo sodišče parlament obvestilo o tem, ali je komisija sprejela dodatne ukrepe, ki smo jih priporočali. To je moj odgovor do sedaj. Kar zadeva korupcijo, kako je povedal gospod Fazakas, to je vprašanje, ki ni specifično povezano z financiranjem podnebja. Omenili smo to sicer v poročilu zaradi obsega finančnih sredstev, ki so vključena v boj proti podnebnim spremembam. To pomeni boj proti korupciji, preprečevanje korupcije ali zmanjšanje korupcije je obveznost na tem področju. To je prav tako vprašanje, ki ga bo sodišče upoštevalo pri vsakršni reviziji uspešnosti, kajti to bo prav gotovo vplivalo na izpolnjevanje ciljev na posameznem političnem področju. V štirih državah, ki smo jih obiskali, smo videli različna stanja. V nekaterih državah, v dveh državah, namreč v Bangladešu in Tanzaniji, smo videli, da poteka dialog med vlado in donatorji za namenom preprečevanja korupcije. To zagotavlja ustrezen okvir. V drugih dveh državah to ni bilo na mestu. To ne pomeni, da niso storili nič, ampak prav gotovo obstaja manevrski prostor za bolj učinkovite ukrepe za boj proti korupciji. Hvala. E Hvala lepa. Komisija. Würden Sie sich bitte vorstellen, danke. Predstavite se lepo, prosim. Hvala lepa, gospod predsednica. Sem Paul Renje iz GD Devko, spremljajo pa me kolegice in kolegi iz GD Klima, ECFIN in Evropske službe za zunanje delovanje. Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje pozdravljata poročilo računskega sodišča o financiranju podnebja. Po našem mnenju je to spodbuda, da nadaljujemo z dobrim delom. Kakor ste videli, je bila ocena precej pozitivna, vsaj v zvezi s tem, kako se finančna sredstva porabljajo in kako se z njimi upravlja. Po drugi strani pa je to poziv vsem, da še naprej, še bolj tesno sodelujejo. Mislim, da je to nujno kajti izziv je pač takšen, da potrebujemo čim več sinergij. Mislim, da smo storili že veliko na področju sodelovanja in koordinacije z EU, državami članicami in mednarodnimi partnerji. Vendar sodišče je imelo prav, storimo lahko še več, okrepimo lahko učinkovitost, povečamo vpliv in učinek. Na tem že delamo Dokaz je, da smo številna priporočila že izvedli ali pa jih izvajamo. Kar zadeva zavezništvo za podnebne spremembe na globalni ravni in potrebo po neodvisni oceni, ta ocena se že izvaja, osnutek poročila pa trenutno preučujemo druga vprašanja, kot je potreba potem, da bi tesno spremljali zavezo, da se 20 odstotkov proračuna nameni ukrepom združljivim s podnebjem. Tudi to smo upoštevali. Kakor veste, to velja za celotno Evropsko unijo, kar pomeni, da velja za celoten evropski proračun. Danes obravnavamo del na področju zunanih odnosov, to kar pokriva GD Defko. Kaj počnemo? Sedaj spremljamo prihodnje programe, ki se oblikujejo za posamezne države v sodelovanju z državami prejemnicami. To je za obdobje naslednjih sedem let. Te programe, regionalne in nacionalne, smo preučili, poskušali smo določiti osnovo, kjer bi zagotovili financiranje skladno s temi 20 odstotki. Zaenkrat je to precej velik izziv, ampak zdi se mi, da je to v našem dosegu. Izziv je da bi še naprej vključevali podnebne spremembe v vsak sektor in v vsako področje, ki jih države izberejo. Zato, da pri izvajanju res ohranimo zavezo 20 odstotkov do leta 2020. Ta sistem smo torej oblikovali in eh, zadeve bomo še naprej tesno spremljali. specifično priporočilo je bilo tudi v zvezi z načrtom za to, da bi okrepili podnebne finance do leta 2020. Evropska unija in države članice so že podale zavezo okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v NFCC-ju, ampak še vedno obstajajo različni pristopi za krepitev zavez zato da bi skupaj eh, mobilizirali 100 milijard ameriških dolarjev. Posodobljena vloga UNFCCC-ju je v pripravi, mislim, da bo končana do septembra 2014. To vlogo bomo upravljali vsaki dve leti do leta 2020, tako bomo zagotovili bolj jasne številke v zvezi z podnebnimi financami iz različnih virov in v zvezi z prizadevanji, ki jih zagotavljamo na različnih področjih. Vendar, načrta za to, kakšne prispevke bodo podale katere države do leta 2020, enkrat še ni. To je precej težka naloga. Zaenkrat se še vedno srečujemo s težavami, težko iščemo dogovore z državami članicami. Kot neko prehodno rešitev bomo države članice prosili, da poskušajo pripraviti oceno financiranja podnebja za prihodnje dve leti. Zato, da bomo lahko na COP20 v Limi ali kasneje v Parizu podali ustrezna informacija v zvezi s tem. Določene države članice so to že storile v preteklosti. Imamo tudi priporočilo v zvezi s skupnimi standardi za spremljanje, poročanje in preverjanje. V zvezi z pravili za mehanizem spremljanja tečejo resna prizadevanja za to, da bi našli boljši skupni pristop. Države članice bodo poročila o financiranju podnebja imela na voljo do konca leta 2014 in to bomo preverili takrat. Sedaj pa še eno priporočilo. Um, and, and the specific point made. Gre za specifično točko poročevalca in sicer o tem, da bi še naprej povečevali skupno programiranje. Ta predlog smo slišali že na številnih drugih priložnostih. V preteklosti smo se vsi strinjali, da nismo bili tako uspešni v preteklih večletnih finančnih okvirih, vendar še vedno ostajamo pri tej zavezi, namreč V okrog 40 državah bomo izvajali skupno programiranje z državami članicami. To je pomemben korak naprej. Informacije, ki smo jih prejeli do sedaj, kažejo, da se bo to v 19 državah zagotovo zgodilo, v naslednjih 20 pa bo to do leta 2020 oziroma 2017. To je odvisno od proračunskih postopkov in tako naprej. Takrat naj bi se torej pridružilo še 20 držav. Poleg tega pa se javljajo tudi druge države, da bi se vključile v to skupno programiranje. Upam, da nam bo to tudi uspelo. Zadnje vprašanje o korupciji in sicer kako jo preprečevati. Mislim, da je to horizontalno vprašanje to je vprašanje, ki ga je treba obravnavati v širšem kontekstu, vendar podnebno financiranje, kakor smo že slišali, bo postalo pomemben vir financiranja. Zelo pomembno torej bo, da se bomo borili proti korupciji. Mislim, da specifičnega problema v zvezi z financiranjem podnebja ni. Ponovil pa bi lahko, kakor je prav gotovo jasno vsem, dobro upravljanje, spremljanje dobrega upravljanja in povdarjanje dobrega upravljanja je zelo pomembno v DCI-ju, e NI-ju e in tudi na drugih področjih. To prevzema velik del naše pozornosti, določena vprašanja so se realizirala, naprimer na področju proračunske podpore, to je sedaj mnogo bolj natančno preučeno v okviru DEFKA, imamo tudi usmerjevalni odbor za proračun in tako naprej. Namen tega je, da bi bili bolj pozorni na porabo financiranja. Mislim, da sem s tem pokril večino odprtih vprašanj. Upam, da smo vam pokazali, da to poročilo jemljemo zelo resno. To je zelo koristno za nas, kajti tako bomo lahko državam članicam in strokovnim skupinam, ki jih delajo na področju podnebnih sprememb, to pokazali. O poročilu smo razpravljali in to poročilo lahko uporabimo kot neke vrste vzvod za to, da države članice spodbudimo, da se nam pridružijo. Hvala. Hvala lepa, gospa Makovej se je javila, potem pa bom še sama zastavila vprašanje. Monika. Um, Hvala lepa. Vprašanje korupcije. Imam zelo kratka vprašanja in pričakujem tudi kratke in jasne odgovore. Evropsko računsko sodišče. V času revizije me zanima, ali ste se srečali z konkretnim primerom korupcije ali lahko omenite primer ali dva. Do kolikšne mere v odstotkih so bila finančna sredstva Evropske unije ogrožena zaradi tega? Koliko primerov je bilo in do kolikšne mere se je pokazal vpliv v odstotkih? In sedaj komisija strinjali ste se z priporočili in s tem, da bi morali okrepiti usklajevanje, ampak nobeno priporočilo ne zadeva finančna sredstva v zvezi z korupcijo. Moje vprašanje je, kakšne specifične ukrepe ste uvedli za to, da denar davkoplačevalcev ne bo več žrta korupcije in da bo dosegel svoje cilje, specifične ukrepe, konkretne ukrepe. Vsi vemo, da je boj proti korupciji pomemben in da je korupcija slaba, ampak zanima me, kakšne konkretne ukrepe ste uvedli. In še za komisijo leta 2012 je bilo v Ugandi izgubljenih več milijonov ameriških dolarjev, program je bil financiran strani Svetovne banke. Komisija in države članice so potem ustavile financiranje. Enako je bilo za leto 2011 v Bangladešu, tudi tam se je pojavljal sum korupcije v zvezi s programom, ki ga je financirala Svetovna banka. V teh dveh primerih me zanima, do kolikšne mere so bile ogrožena sredstva Evropske unije. V odstotkih. Zanima me, ali se sedaj pomoč nadaljuje in če da, pod kakšnimi pogoji. Hvala lepa, tudi sama imam vprašanje. Skupno programiranje z 19, 19 državami, 20 se jih bo pridružilo leta 2017, to je velik uspeh, ampak v kolikšnih številkah govorimo med tem, veliko imamo preostalih obveznosti, koliko denarja je v igri, koliko denarja je um, v mošni, tako rekoč, koliko ga manjka. Veliko imamo programov, potem pa včasih zmanjka finančnih sredstev za izvajanje. Zanima me, ali nam lahko posredujete realne številke in tudi odstotke. Kdo bo začel? Morda gospod Hof. Hvala lepa, gospod predsednica. Kakor. Običajno se vam želim zahvaliti, pa tudi gospe Makovej, najprej kar zadeva korupcijo. Še enkrat lahko povem, da na sodišču delamo vse za to, da pri vsakem posebnem poročilu to horizontalno vprašanje postavimo v uspredje. Lahko vam rečem, da je pri posameznih poročilih za posamezne države članice komisija že to vprašanje omenila. Rezultati teh eh, projektov so, menjeni, so namenjeni naprimer predstavitvi uspešnosti, tudi tukaj se preučuje korupcija. Sami smo na isti valovni dolžini, želimo si, da bi se to nadaljevalo tudi v prihodnosti. Kar zadeva vaše konkretno vprašanje, gospod Makove, dovolite mi, da tudi tukaj podam besedo svojemu kolegi, on vam bo povedal, ali je v teh štirih državah, ki sem jih prej omenjal, pozna kakšne primere korupcije. Gospa predsednica, če dovolite, bi potem podal besedo svojemu kolegi. Izvolite. Euh, Kar zadeva korupcijo. V reviziji nismo naleteli na primere korupcije če bi se to zgodilo, bi seveda uporabili veljavne postopke. Rekli pa smo, da je korupcija pomembno vprašanje, zato ker gre za zelo veliko količino finančnih sredstev. To velja na vseh področjih razvojne pomoči. Komisija dela v težkih državah in korupcija je vedno tveganje, s katerim se soočamo. Komisija kot drugi donatori se pač srečuje s temi tveganji in poskusiti mora storiti vse za to, da zmanjša to tveganje. Kakor je povedal naš kolega iz komisije, gre za horizontalno vprašanje, ki ni specifično samo za to področje. Omenil je potrebo po boljšem upravljanju. Prav ima to je področje, kjer je treba storiti še več. Komisija zagotavlja pomoč za upravljanje na tem področju, skupaj seveda z drugimi donatorji. To se izvaja na številnih drugih sektorjih in uh, Eno od orodij, ki se uporablja v ta namen, je proračunska podpora. To pomeni, da zagotavljamo ustrezne ukrepe, krepitev zmogljivosti za to, da izboljšujemo upravljanje financ, upravljanje in tako naprej. Več poročil računskega sodišča je že bilo v zvezi z korupcijo, proračunsko podporo in tako dalje. Res je, komisija dela na tem, da bi izboljšali upravljanje v teh državah lahko bi rekli, da je v nekaterih primerjih sodišče navedlo, da bi v tem kontekstu lahko več pozornosti namenili nadzornim organom, naprimer nacionalnim revizijskim organom ali pa da bi okrepili vlogo nacionalnih parlamentov. Ti parlamenti imajo prav gotovo vlogo na področju upravljanja in nadzora vlade. Gre za Dolgoročno vprašanje, kako je povedal gospod Fazekas, sodišče bo to vprašanje še naprej spremljalo v kontekstu specifičnih revizij. Renje, bitte. Gospod Renje. Thank you. Gospod Renje. To our knowledge, there is a... Uh, no. Mi nismo naleteli na noben konkreten primer korupcije pri boju proti podnebnim spremembam. Eden od primerov, ki ga je predstavilo sodišče, je bil iz Bangladeša. Šlo je za določeno stopnjo negotovosti, odločili smo se, da bomo podprli Svetovno banko in uh, zagotovili financiranje za izvajanje podnebnih ukrepov, skupaj z Svetovno banko torej. Poskusili smo zagotoviti nek previdnostni pristop. V zvezi s specifičnim vprašanjem predsednice nisem čisto dobro razumel, ali ste omenjali dejstvo, da so zneski za financiranje podnebja obveznosti in neplačila in ali vas zanima, kakšna je stopnja plačil? Je to vprašanje? V kolikšni meri so se k temu zavezale države članice in koliko denarja so dejansko že uplačale? But related to the fund v zvezi z financiranjem hitrega zagona ali katerim financiranjem? Celoten znesek me zanima. Thank you, Chair. Hvala lepa, predsednica. Ob zavezah za hiter zagon, ki so bile mimo grede zelo točne, obdobje je bilo treh let in tako naprej, drugih specifičnih zavez držav članic ni. Države članice in Evropska unija skupaj smo seveda zavezani celotnemu cilju, da bi do 2020 zagotovili 100 milijard za države v razvoju v okviru politike Združenih narodov. To je postopen proces in eh, vsako letna poročila imamo na mestu v okviru rednega mehanizma spremljanja. Hvala lepa, tako sem si tudi sama prizadevala in predstavljala. No, meni gre za to, če bomo to sedaj prelagali, potem čez nekaj let ne bomo vedeli, kdo kaj financira. Sedaj sem dobila vaš odgovor, hvala lepa. Tudi sam na sedaj to razumem. Vedno potrebujem nekoliko več časa. Dobro, ima še kdo kakšno vprašanje, mnenje, kritiko, potem pa Derek še enkrat. Čuljivo. Se upravičujem. Nisem vas videla, izvolite. Of, uh, of the... Na četrti strani poročila je navedeno, da je sodišče odkrilo, da sistem za preverjanje še ni bil oblikovan. Potem smo slišali, da je težko vedeti, ali obstajajo specifični primeri korupcije ali ne. Čudno se mi zdi, da se denar davkoplačevalcev namenja projektom, preden obstaja tak sistem za nadzor in poročanje morda bi lahko poročevalec kaj povedal v zvezi s tem, ampak zelo nenavadno se mi zdi, da postopki niso uvedeni preden je na voljo financiranje, kajti denar dolgoplačevalcev se tukaj le vendarle porablja. Ja. Hvala lepa. GD Klima, predstavite se, prosim. Hvala lepa opravičujem se, ne sedim na pravem mestu, predstavljam GD Klima, sem gospa Quinn. Nekaj želim dodati k zadnjemu vprašanju. Vsa razvojna pomoč, ki izhaja iz proračuna Evropske unije, je podvržena vsem postopkom preverjanja in celoten proračun se mm, poroča v skladu z veljavnimi pravili. Vse, kar je v zvezi z financami in razvojem celoten proračun je podvržen torej vsem postopkom za splošen proračun. Spremljanje in uredba navajata, kako bodo države članice poročale komisiji in Evropski uniji, kako uporabljajo svoje finančna sredstva za podnebje. Tukaj so na mesto določena pravila, ki smo jih dobili strani Združenih narodov pravila niso popolnoma jasna, možno so različna tolmačenja in zato smo podali nekaj smernic, kako lahko države članice poročajo. Poročilo ni vedno pripravljeno enako, gre pa za to, da države članice poročajo o svojih ukrepih. Hvala. Imate še kakšno dopolnilno vprašanje? Um, so, so you are saying that. The no. Rekli ste, da to ne poteka na ravni držav članic, ampak da to poteka na ravni Evropske unije. Da komisija torej vse ustrezno preverja. Ali se torej ne strinjate s stavkom v poročilu ali pa se samo ne strinjate z mojim tolmačenjem tega stavka v poročilu? Eh, Povedati sem želela, da države članice poročajo in da poročajo v skladu z uredbo. Podali smo smernice, kako države članice naj poročajo in od naslednjega leta naprej bo poročanje boljše. V prvem letu je težko ugotoviti, kaj so države članice storile. Vse države članice so podale svoje poročila, ampak pač na svoj način. Težko je zagotoviti skladnost v prvem letu z novimi smernicami. Upamo, da bo lažje ugotoviti in predstaviti neko celokup, celokupno sliko v zvezi z financiranjem podnebja. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Potem se vam zahvaljujem in tek. Uh, uh, Naj se dotaknem te zadnje točke na četrti strani umestnega poročila najdemo komentar sodišča v sedmem odstavku. O tem ste govorili. Gre za ugotovitve sodišča, ne za ugotovitve mojega poročila. Upam, da smo s tem to pojasnili. Glede ostalih komentarjev, tudi vas, gospa Makovaj, pa takole. To so pomembna vprašanja, vprašanja korupcije in tudi sam sem o tem v poročilu govoril. Komisija in sodišče sta podala določene odgovore, ki jih lahko podata. Sam sem v poročilu govoril o boljši koordinaciji med državami, članicami in skladi in programi Evropske unije. V 40 državah bomo uporabili metodo skupnega programiranja, to je dober eh, napredek. Veseli me tudi, da bo opravljena ocena eh, globalnega zavezništva za podnebne spremembe. Tudi to je dobra novica. Spremajo se ukrepi, s katerimi bi naj zagotovili, da se 20 odstotkov proračuna Evropske unije porabi za podnebne spremembe. Imamo tudi časovni načrt, ki nadzoruje sredstva Evropske unije za to področje. Nimamo pa trenutno jasnega časovnega načrta, glede tega, kakšni bodo prispevki držav članic v smeri tega cilja. In to je eden od elementov, ki ste ga tudi sami omenili, eh, na kateri moramo še delati. Gre za učinkovitejšo, smotrnejšo rabo sredstev in mislim, da resnično moramo vedeti, kakšen je prispevek držav članic, če želimo poskrbeti za boljši sistem. To je element, ki ga želimo v prihodnosti izboljšati. Hvala. Hvala lepa. S tem je te točke konec, prehajamo na peto točko, gre za mnenje o proračunskem letu 2015. Običajno to poročilo pripravlja poročevalec za razrešnico, gospod Piper. Izvolite. Ja, frau Vorsitzende, liebe Inge, bisschen ungewöhnlich, dass du da vorne sitzt, aber ich freue mich da sehr drüber. Dankeschön. Hvala lepa. Hvala, da smo lahko predstavili to točko na danes popovdne. Sicer bi lahko imel veliko problemov. Gre za proračun za leto 2015. V mojem poročilu je tudi nekaj točk, ki se nanaša na razrešnico iz lanskega leta. Nekaj glavnih opozoril bi podal najprej. Najprej opozorilo svetu in komisiji, da ne bo šlo več tako naprej, ko gre za razmere med plačili in obveznostmi vedno več obveznosti prevzemamo, plačile pa vedno manj. V kohezijski politiki imamo že uh, razliko 140 milijard evrov. To, kar smo dolžni državam članicam, so zanesljivi gotovi načrti. Če bo ta razlika še naprej naraščala, potem bomo izgubili vso verodostojnost, ki jo še imamo v državah članicah. Pogosto svet in komisija zaustavljata Evropski parlament, ko gre za subsidijarnost, ko gre za nepotrebne izdatke. Ampak vseeno tukaj pa apeliram na svet, da naj se premakne, zvišati moramo naša plačila, sicer bomo imeli v prihodnosti hude težave pri izvajanju programov. Drugi del mojega poročila se nanaša na to, kar lahko, za kar lahko poskrbimo sami. Enako velja seveda za komisijo. Najprej osredotočanje na izdatke tiste izdatke v kmetijski politiki, ki predstavljajo dodano urednost. Ne govorim samo o majhnih eh, programih, ne moremo eh, leta in leta upravljati samo načrtov za izmero zemlje, naprimer mm, izdatke namenjati temu, tukaj se že moramo vprašati, ali so ti uh, sistemi, ki jih ohranja komisija, še vedno smiselni. Veliko predlogov smo podali za to, da bi poskrbeli za večjo učinkovitost in da bi bili v večjo pomoč tistim državam, ki še vedno ne trošijo evropskega denarja na ustrezen način. Takih držav članic je malo, ampak so vedno ena in iste. Zato tukaj v tem mnenju pozivam komisijo naj uvede več neposrednega nadzora v državah članicah. Komisijo pozivamo, da naj sprejme dvostranske dogovor med tistimi državami, ki so najbolj prizadete, kjer se najpogosteje pojavljajo napake. Izrazili smo politični zadržek pri najpomembnejših politikah, to je regionalna politika in pa kmetijska politika. Pa še eno točko omenjamo, gre za nadomestne projekte. Tukaj moramo postaviti neko mejo in reči, dobro, tukaj to lahko smatramo za evropske projekte, za katere so namenjena evropska sredstva, za druge pa ne. To tudi zahtevam v svojem poročilu od komisije. Torej gre za poziv svetu naj okrepi tudi sredstva za prevzem plačil in pa poziv komisiji, da naj ehm, pri nekaterih točkah poskrbi za večjo učinkovitost, tako da bomo lahko poskrbeli za boljše izvajanje proračuna. To so ključne točke, eh, ki bi jih izpostavil kot poročevalec eh, za proračun. Prav gotovo bodo tudi kolegi imeli številne predloge. Lahko vam zagotovim, da bom kot član tega odbora upošteval tudi vaše pripombe, tudi če bom ob tem moral sprejeti kakšen politični kompromis. Veselim se razprave. Hvala lepa. Hvala. Ja, ne gre za to, če je komu to všeč ali ne. Ehm, vsekakor smo veseli, da si v, našim, v našem odboru. Gospod Vondo bi besedo v imenu socialdemokratov. Najlepša hvala. Želel sem se dotakniti dveh točk, ki jih je spostavil gospod Piper. Najprej bi se mu rad zahvalil za poročilo. Najprej je spregovoril o ravni plačil. Svet želi zarezati v predlog proračuna za dve milijardi evrov. Pravijo, da je to še vedno povečanje 3,3 odstotka proračuna EU, ampak uporabljajo drugačno osnovo kot komisija. To je seveda eh, glavno vprašanje, katero osnovo uporabiti. Ne glede na to, katero osnovo eh, uporabimo, obstajajo bojazni, da leta 2015 ne bomo imeli dovolj denarja za izplačila. Komisija sedaj pravi, da se lahko resnično zgodi, da ne bomo mogli plačati računov, ker imamo projekte za infrastrukturo, projekte usposabljanja, eh, razvoj in raziskave. V vseh teh primerjih v državah članicah se lahko zgodi, da ne bomo mogli več plačevati računov, zato ker denarja eh, odobritev za plačila ne bo dovolj v proračunu. Drugi, drugo vprašanje je, kaj bo naredil odbor za proračune. Trenutna situacija je precej napeta, proračuna ni veliko, denarja ni veliko in zato moramo zagotoviti, da se ta denar uporabi učinkovito in smotrno, da ima dober gospodarski učinek. Poročevalec ima prav, ko odreka razrečnico iz prvega dela letošnjega leta in poziva k učinkoviti in smotrni uporabi sredstev. Tudi sam bi rad ponovno povdaril ulogo držav članic. 80 odstotkov proračuna Evropske unije porabijo države članice. One so odgovorne za večino proračuna, identificirati moramo tiste, ki so težavne in odpraviti napake v prihodnosti. Govorili smo naprimer o neto eh, popravkih, v zvezi z razrešnico in zame je pomembno, da so nova pravila in nove uredbe za kmetijstvo in za kohezijsko politiko uh, učinkoviti, da nam bodo vse te določbe pomagale, da uporabljamo sredstva učinkovito in smotrno. Čas bo pokazal, kaj se bo zgodilo in mislim, da moramo v naših odborih spremljati izvajanje teh novih pravil lahko bi na dolgo in počes govoril o tem, o predlogi spremembi in tako dalje, kot ponovadi Markus, ampak nasplošno pozdravljamo to poročilo, po našem mnenju je to dober začetek za eh, naš odbor za proračunski nadzor v zvezi s proračunom za leto 2015. Hvala, želi še kdo besedo? Ne, potem dajem besedo še enkrat poročevalcu, če želi. Ja, können wir ganz fix machen. Äh, vielen dank derek für die. moment äh, herr graf von der europäischen kommission würde gerne das wort haben. oprostite še gospod graf iz evropske komisije želi besedo. sploh si ga nisem upala vprašati ali želi besedo. hvala gospa predsednica seveda moram zauzeti stališče ker je to izjemno pomembna tema zato sem želel besedo. poročevalec se je osredotočil na pet glavnih tem. Komisija nima dovolj sredstev za a, plačila, na to popravki, tretjič zaveze v razrešnici iz leta 2012, četrtič sredstva na osnovi uspešnosti in na zadnje še a, preostale prevzete obveznosti. Na kratko bom komentiral z vidika komisije. Prvič, komisija se strinja z analizo poročevalca in člani in članicami tega odbora, vedno teže postaja izplačevati vsa plačila v eh, določenih časovnih rokih. Bojimo se, tako kot poročevalec, da bo svet še naprej zmanjševal eh, odobritve plačil pri tem pa ne bo upošteval dejanskih potreb. In to zahteva uporabo instrumenta spremembe proračuna. Predlog komisije za leto 2015 je bil tako pripravljen v zelo zahtevnem kontekstu. Imamo jasne politične cilje, prispevati moramo k gospodarski obnovi, ulagati moramo v rast in zaposlovanje, pri tem pa moramo uporabljati novo pravno podlago za leto 2014-2020 omenili ste tudi račune, ki še niso bili poplačani. Trend rase imamo približno 22 milijard neizplačanih eh, plačil za leto 2013. Državam članicam in drugim upravičencem je treba izplačati sredstva v ustreznem časovnem okviru. Imamo zgornjo omejitev za plačila, ki je za 2 milijardi manjša Eh, leta 2015 kot celotna izplačena sredstva leta 2013. Za leto 2013 bo komisija lahko dosegla svoje zgolj, če sledimo eh, tem smernicam tudi leto 2014. Zato smo pripravili predlog proračuna v tej smeri in eh, tudi predlagali popravke. 4,7 milijarde popravkov. Komisija obžaluje od, eh, odločitev sveta na Koreperju, da zmanjša proračun za 2,1 milijarde evrov, kar se tiče eh, odobritev plačil. Zdi se, da to gre popolnoma v navskriž z, z eh, zavezami krasti za poslovanjem zaposlovanju, varnosti in podobno, kar so izrazili na drugih zasedanjih sveta. Sedaj je Evropski parlament tisti, ki mora pripraviti predloge sprememb. Komisija si prizadeva za dobro sodelovanje med vsemi institucijami. Upamo, da bodo lahko institucije sodelovale jeseni, tako da bomo dosegli dober rezultat tako za, eh, leti, za leto 2015 kot tudi 2014 naj spregovorim še o finančnih popravkih in spremembah. Poročevalec ima prav iz, iz 4,4 milijarde. Leta 2012 smo padli na 3,3 milijarde leta 2013. Poročilo komisije iz leta 2013 jasno pravi, da je ta upad treba pripisati izvajanju finančnih popravkov v višini 1,8 milijarde milijarde evrov za kohezijske programe za obdobje 2000 do 2006 v Španiji. Upad za 34 odstotkov teh finančnih popravkov je upravljen leta 2013, je bil kompenziran le deloma uh, s povečanjem za 31 odstotkov. Zvišali smo ta sredstva na 8. Uh, eh, 890 milijard. Vse skupaj kaže na napake v popravnih korekturnih eh, sistemih. 3,3 milijarde iz leta 2013. torej za 600 milijonov presega 2,7 milijarde Eh, iz obdobja 2008 do 2013. To je približno 2,1 odstotka poprečne, poprečnih sredstev iz proračuna EU. Glede pomembnega vprašanja, ki ga je zastavil poročevalec v svojem dokumentu, pa takole. Koliko sredstev je bilo določenih kot eh, prihodkov v računovitskih izkazih in jih je treba tako eh, rešiti leta 2014 in 2015. Približno 2 milijardi evrov je to, približno dve tretjini uh, sredstev, torej 1,3 milijarde, ena tretjina pa nima vpliva na proračun Evropske unije zaradi izmenjave različnih eh, izdatkov, ki so bodi si upravičeni ali neupravičeni. Proračun bomo predstavili temu odboru eh, po poletnem odmoru in tam boste našli več podrobnosti. Sedaj pa mi dovolite, da se dotaknem zavezojočih eh, obveznosti iz razrešnice. Komisija bo konec septembra v začetku oktobra predstavila umestno poročilo, poročilo o spremljanju, o trenutnih razmerah. Ocenili bomo revizijsko strategijo v različnih generalnih direktoratih in pa izvajanje akcijskih načrtov v državah članicah. O tem bilo govora že o letnem poročilu iz leta 2013 na temo eh, letnih dejavnosti in sinteze. Komisija pozdravlja pozitivne povratne informacije glede uh, izjav o programih. Osnutek proračuna iz leta 2015 uh, eh, upošteva strategijo 2020, tiste glavne uh, cilje in vodilne strategije. Kot je poročevalec zapisal v osnutku poročila, uh, bo komisija v členu 318 zapisala poro, uh, izjave, uh, ki sem jih izpostavil glede neporavnanih plačil. Bo komisija še naprej izvajala ukrepe, za katere ste nas zaprosili glede eh, abnormalnih neizplačanih sredstev. Sam bom temu parlamentu in svetu v drugem poročilu to tudi predstavil. To je poročilo na temo računovodskih in revizijskih vprašanj, ki bo pripravljeno septembra. Tam bom govoril o dolgoročnih denarnih tokovih, eh, o tem, kako se bodo uporabljala neporavnana sredstva in kako bomo rešili vprašanje tistih dejavnosti, ki jih eh, prevzemo v izdosti ne pokriva. Hvala. In dank, hvala, Hvala lepa. Hvala lepa za tudi to upozorilo na to, da se moramo intenzivno ukvarjati z vprašanjem neupravičenih, neporavnanih obveznosti oziroma RAL. Sedaj pa dajem besedo še poročevalcu. Hvala lepa. Najprej hvala lepa Dereku Volnu. Eh, res je univerza majhnim regijam, majhnim se velikim podjetjem, ne moremo eh, ne moremo dovoliti, da bi prihajalo do zamud pri programih. Zato si moramo predstavljati na področju javnih sredstev. Tukaj moramo biti učinkoviti, verodostojni, drugače tudi naša kritika sveta ne bo verodostojna. To je tudi filozofija mojega mnenja. Vesel sem tega, kar je povedal gospod Graf iz komisije. Ja, gospod Graf, tukaj gre za mnenje eh, in vi ste na to podali kar desetminutni odziv. Ja, eh, to pomeni, da smo že nekaj dosegli v zadnjih desetih mesecih, če ste pripravljeni dati tako dolgo razlago. Kar se tiče številk, tudi to bomo še enkrat sami ocenili. Hvala lepa za vaš podroben odgovor in, na vašo, in za vašo napoved. da boste spremljali tudi nadaljne delo odbora za proračun in da boste to delo ocenili. No, vse, te komis, vse te pripombe, tudi pripombe komisije, bomo upoštevali tudi pri poročilu. Hvala lepa, zdi se, da je to začetek dolgega prijateljstva. No, eh, dobro bi bilo, če bi dobili vaše pripombe tudi v pisni obliki, kajti kmalo bomo morali začeti pogajanja za svetom. Tako, splošni del se lahko sedaj zaključimo. Um, mi bomo pa nadaljevali z sestankom koordinatorjem. Želim vam stresa, prost poletni premor in ponovno se vidimo v ponedeljek 22. septembra. Hvala lepa. No. <clears throat> Eh, it's possible to prevent, to prevent the, uh, the convening of the commission um, with the Ali je mogoče, da naše seje ne bi potekale sočasno z odborom Ekon? Zdi se, da eh, obravnavamo iste dosjeje, morda bi lahko imeli skupne seje. Uh, uh, uh, Danes sta oba odbora uh, zasedala istočasno eine Herausforderung, weil es praktisch immer. Ja, koledar je vedno izziv. Eh, vsako leto imamo seje, ki potekajo sočasno. Skušali smo se izogniti temu, da bi naše seje se prekrivale z, z, z sejami odbora za proračun. Uh, kajti veliko članov imamo skupnih. No, ko, odbor, ko gre za odbor Ekon, pa je to že veliko teže. Še enkrat lepo letni premor, uh, dobro si odpočite, mi pa nadaljujemo s sestankom koordinatorjev.